Hvala lepa, gospod eh, komisar. In s tem smo zaključili to razpravo. Po dnevnem redu je sedaj na vprašanje, na red, je ustni, ustno vprašanje, reprogramiranje struknih skladov za uspešnejši boj z brezposelnostjo ter za pomoč malim in srednje velikim podjetjem. Sprva bi dala eh, besedo. Uh, poslanki Hubner za pet minut. Hvala, gospa eh, predsedujoča, dragi komisar, drage kolegice in kolegi. Naj še enkrat začnem z jasno ugotovitvijo, da v Evropi potrebujemo rast. In kot smo slišali na zadnjem svetu, je to isto, kar mi stalno ponavljamo, da eh, vsake, eh, vsi varčevalni ukrepi morajo biti taki, da bodo omogočali rast, sicer eh, se bo še, še naprej zmanjšal evropski produktivni kapital, človeški kapital in še zlasti mlad človeški kapital. Z vsemi temi napori na vseh evropskih ravneh moramo eh, doseči eh, čim več eh, učinka iz sredstev, ki so na voljo za podporo. Zaradi tega smo bili presenečeni, ko je predsednik Evropske komisije rekel, da obstaja 82 milijard evrov neporabljenih skrbov rekla, eh, sredstev, kar je približno uh, eh, 30 odstotkov odstotkov eh, alokacij do leta 2017. To vse skupaj predstavlja 22 odstotkov eh, vseh alokacij v trenutnem programskem obdobju. Ugotovili smo, da ne gre za neporabljen ali nečrpan denar, ampak predvsem za denar, ki še ni bil porabljen. Če pogledamo natančno to sporočilo, ugotavljamo, da ta sredstva še niso bila dodeljena konkretnim projektom, ampak pa so že eh, razporejena po po posameznih prednostnih nalogih in programih. Alokacije po projektih skozi javna naročila so prav gotovo uh, proces, ki traja do konca finančne perspektive in za tega lahko pričakujemo, da bodo države članice eh, obdržale alokacije za leto 2012 in 2013. Kolikor razumemo, obstaj, o, 17 odstotkov um, in 80 odstotkov regionalnih skladov še je že bilo izplačanih oziroma da so projekti že v teku. Naše vprašanje je mogoče nekoliko prehitro, da bi lahko od komisije nat dobili natančen odgovor glede reprogramiranja. Prav gotovo uh, so. Uh, nova delovna mesta prioriteta kohezijske politike, vendar pa se povsem strinjamo, da potencial kohezijske politike za ustvarjanje rasti in eh, delovnih mest je treba v celoti izkoristiti. Kar je zaskrbljujoče, je, da je ta predlog potencialnega reprogramiranja strukturnih skladov eh, glede do ta razporeditve sredstev eh, poteka v zadnjih dveh letih eh, in zaradi načina predstavitve tega predloga eh, so se ustvarila lažna pričakovanja ter izpodkopalo se je zaupanje v izid programov. Komisija eh, seveda želi čim bolj povečati odzivnost kohezijske politike na krize. Zelo uh, smo povezani z komisijo in svetom ter prizadevamo si ustvariti uh, instrument za deljenje tvegan za države, ki so v težavah. Vsi se seveda zavedamo, da so problemi črpanja v nekaterih državah prisotni in da eh, Bolgariji, Romuniji, Grčiji, Italiji in podobnim državam želi komisija pomagati z uh, smiselnim in učinkovitim investiranjem strukturnih skladov. Hvala. Hvala lepa in uh, sedaj dajem uh, besedo komisarju Han. Hvala predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Najlepša hvala za to vprašanje. Uh, ponuja mi namreč dobro priložnost, da predstavim, kakšen potencial rasti obstaja v regionalni politiki. Čeprav moramo pozoriti tudi na to, da regionalna politika že po svoji definiciji je bila vedno usmerjena v rast in eh, bo to veljalo tudi v prihodnje. Ampak vendarle, bolj kot kadarkoli je v sedanjih časih pomembno staviti na rast. Evropa potrebuje rast in zelo pomembno je, da tukaj nasprotujemo oziroma se zoprstavimo možnosti recesije, ki jo napovedujejo strokovnjaki in tukaj se moramo osredotočiti na dvoje. Najprej spodbuda za mala in srednje velika podjetja in drugič Eh, izredno visoka brezposobnost mladih v nekaterih državah, ki ponekod eh, dosega celo 50 odstotkov. Temu se moramo zaprstaviti. Potrebujemo torej podporo obeh področji, ki sta med sebojno povezana. Imamo 23 milijonov malih in srednje velikih podjetij in imamo tudi približno 23 milijonov brezposobnih. In če bi nam uspelo vsako malo ali srednje veliko podjetje prepričati, da sprejme enega brezposelnega, potem bi bil problem brezposelnosti eh, rešen. In neformalni svet 30. januarja mislim, da je storil prav, ko je dejal, da moramo v prihodnjih letih eh, še bolj eh, usmeriti prizadevanja v spodbujanje konkurenčnosti podjetij in eh, zagotavljanje rasti za Evropo, kajti ni dolgoročne stabilnosti brez ustrezne, kakovostne in tudi kvantitativne rasti. Predsedniki vlad in držav so uh, predvideli uporabo tistih sredstev, ki še niso namenjena konkretnim projektom in programom, uh, navedli ste eh, pravilne številke, eh, gre torej za eh, kohezijske sklade in socialni sklad in potem, torej tu smo seveda izvedli še nadaljna preverjanja. In eh, načeloma drži, da ta sredstva so že bila predvidena za nekatere programe, ampak še niso bila porabljena. In zato se nam zdi, da je posem legitimno, da rečemo, da bomo preučili ali bi lahko izboljšali eh, strukture spodbud in komisija je eh, ponudila, da bo svojim strokovnim znanjem pomagala predvsem tistim državam, kjer je brezposobnost mladih najvišja. Kajti v tako kritičnih trenutkih moramo izkoristiti vse možnosti, Eh, smo torej na voljo, svojo pomoč smo ponudili državam članicam, države članice so to pomoč sprejele in v naslednjih tednih in mesecih bodo potekali zelo konkretni pogovori. Začeli se bodo že v začetku marca, ampak kot rečeno, v rokah države članic je, ali bodo konec koncev prilagodile svoje programe in če jih bodo še bolj specifično usmerile v doseganje teh ciljev, torej boj proti Eh, brezposobnosti mladih in pod, spodbujanjem malih in srednje velikih podjetij. V tem kontekstu se zahvaljujem Evropskemu parlamentu tudi za podporo pri omogočanju hitrega ukrepanja. E, torej, tu gre po eni strani za podporo MSP-jem, po drugi strani pa možnost večje stopne sofinanciranja in upamo, da bomo na ta način e, premostili eh, sta eh, oska grla in uspeli dokončati projekte. Konec koncev pa smo na voljo tudi, kot rečeno, da bi eh, izvedli prilagoditev programov, ki že tečejo, če eh, države članice to želijo. Komisija je torej na to pripravljena. Eh, prosim pa tudi vse poslance in poslanke Evropskega parlamenta, da v okviru svojih možnosti eh, sodelujejo pri tem eh, projektu, torej boju proti brezposobnosti mladih in podpiranju MSP-jev. Hvala. Grazie, Hvala lepa, komisar. In sedaj v imenu strank, sprva eh, gospod Van Nistenroj v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepše hvala za besedo, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospod komisar. Cilj danes je seveda zagotoviti večjo jasnost. Gospa Hübner je govorila o bistvenem vprašanju. Zanima pa nas, kako Evropska komisija namerava sprostiti milijarde evrov, torej 82 milijard evrov za posebno mrežo spodbud. Uh, prišli ste na obisk na nizozemsko in rekli ste, da bomo uh, sodelovali kot partnerji, da se boste povezali z univerzami, podjetji, regionalnimi partnerji in tako dalje. Torej ne bo šlo za en evro, ampak kar štiri evrov za različne programe v naslednjih treh ali štirih letih. Potem pa uh, se pripravljajo programi za leto 2012 in 2013. Ne moramo kar naenkrat na vse to pozabiti. Kajti te eh, programi so bili že pripravljeni, sredstva so bila namenjena in to predstavlja problem, problem zaupanja. Kako boste zagotovili ta denarna sredstva, ali gre za računovodsko freziranje, ali pa boste to delali od ene države članice do druge, upoštevaje posamezne eh, specifičnosti, naprimer v Nemčiji, Franciji, na nizozemskem in tako dalje. Ogromno projektov je ki niso bili izvedeni. Ampak v osnovi me zanima naslednje, koliko manevrskega prostora sploh imate za ta sredstva. Hvala lepa in sedaj v imenu skupine eh, socialistov, kolegica Krel, eh, 2 minuti in 30. Hvala predsedujoča, gospod komisar. V zvezi s tem vprašanjem bi nakratko izpostavila tri točke. Najprej naj povem, da izredno pozdravljam to, da se je komisija osredotočila na boje proti brezposobnosti mladih, da je to postavila v središče svoje politike in da želi ustvariti upanje in prihodnost za mlade. To je za nas zelo pomembno. Kod Pod drugo pozdravljam tudi to, da komisija v vedno večji meri spoznava, da v gospodarski krizi ni potrebno samo strogo varčevanje, ampak da so potrebne tudi naložbe. In mala in srednje velika podjetja so tukaj vsekakor na prvem mestu, kajti prav oni so tisti, ki ustvarjajo največ delovnih mest in so zelo pomembna za gospodarski razvoj. In pa še tretjič. Eh, sprašujem, kot je o tem govora tudi v medijih. Eh, namreč gospod Barozo je eh, ta vtis, da bo našel 82 milijard evrov tukaj v Evropi in tu gre za nekako za sredstvo, ki naj tako ali tako ne bi koristila kohezijski politiki in zdaj se lahko s tem borimo proti brezposobnosti in podpiramo podjetja ampak 82 milijard evrov, to je skoraj četrtina kompletnega proračuna eh, kohezijske politike do leta 2013 in kolikor vem, je ta denar že vezan za programe in projekte in kako bomo kar naenkrat zdaj zagotovili, da se bodo vse regije strinjale in rekle ne, zdaj bomo naredili nekaj povsem drugačnega in uh, tudi pri nas. Eh, kjer eh, nimamo tako visoke brezposobnosti mladih, bomo to upoštevali in bomo dali sredstva na voljo drugim. No, eh, mislim, da je marsikdo bil zmeden zaradi tega. Veliko klicev sem prijela, ljudje so me spraševali, kaj se bo zgodilo ali jim bo kdo vzel sredstva. In predtem vas svarim, kajti kohezijska politika je zelo uspešna, je ena najbolj prepoznavnih, najbolj dotakljivih za državljane, ustvarja zaupanje. In če bomo zdaj s takimi nejasnimi izjavami uh, vzbujali vtis, da imamo. Uh, od, odvečen denar in da politika ni dobra oziroma da bi lahko tukaj pridobili nove milijarde, potem s tem ne bomo prispevali k dodatnemu zaupanju, ampak bomo ustvarjali zgolj negotovost. In če pomislim na to, da je svet v letošnjih pogajanjih o proračunu eh, dejal, da ne namerava sprejeti zneskov, ki sta po mnenju komisije in Eh, parlamenta potrebni in da bodo tudi eh, za projekte, ki že tečejo in ki bi terjali 15 milijard, dali na voljo samo 5 milijard, potem se res sprašujem, kako lahko eh, vzbujemo vtis, da imajo države članice tu možnost eh, še izkoristiti dodatnih 82 milijard. Mislim, da moramo biti zelo pozorni, kako bomo izvajali svojo politiko, da bomo res podpirali države z visoko brezposobnostjo mladih, ampak nikakor ne smemo ustvarjati dodatne negotovosti v teh že tako težkih časih. Hvala. Grazie per. Hvala lepa in sedaj v imenu skupine Alde, kolegica Manesko, dve minuti propunerea comisiei europene de a direciona. predlog evropske komisije da uh, dodeli še nedodeljena sredstva za to, da podpre uh, mala in srednja podjetja ter da se bori proti brezposelnosti, je nekaj, kar lahko pozdravimo še zlasti upoštevaje vedno ostrejšo gospodarsko krizo. V takih okoliščinah je nujno, da podpremo mala in srednja podjetja. Države članice, ki ne črpajo dovolj iz eh, strukturnih skladov, morajo spremeniti svoje prednostne naloge. Vendar eh, to ni prvi ukrep za boj proti krizi. Eh, vlada moje države, kjer imamo najnižjo stopno črpanja, če pogledamo izkušnje eh, moje vlade, potem je popolnoma jasno, da se črpana sredstva dejansko niso ustrezno rabila. Potrebujemo torej okvir, ki bo zagotovil učinkovito izvajanje ukrepov in dobre ter prave rezultate. Potrebujemo potrebujemo jasne odgovore komisije na vsa vprašanja, ki jih je zastavil odbor za regionalni razvoj. In ena od teh je, vpraša, je vprašanje, kako bo do eh, komisija zagotovila sredstva za eh, tiste vlade, ki ne uporablja, ne spoštujejo vseh pravil in kako jim bo pomagala, da eh, prerasporedi določena sredstva. Gre ponavadi za države, kjer je brezposelnost zelo visoka. Naprimer v Romuniji imamo zelo visoko brezposelnost med mladimi in eh, sprašujemo se, eh, kako bodo dodana, dodana sredstva ustrezno prerasporejena. Najlepše hvala in eh, sedaj v imenu skupine zelenih kolegica Šreder. Najlepša hvala predsedujoča pozdravljam, da je svet sprejel predloge parlamenta in da sprejema ukrepe za boj proti brezposelnosti mladih to, kar predlaga gospod Paroso, tako imenovano jamstvo za mlade, je bil predlog zelenih v tem parlamentu, ampak nasprotju z njim sem mnenja, da se je potrebno osredotočiti predvsem na zapostavljene mlade in to terja decentralno delovanje. Tak pristop je bistveno boljši. Eh, denar mora ostati v skupnostih in se tam eh, drugače porabiti, če ljudje tam mislijo, da je to potrebno. Toliko odgovor gospodu Barosu. Ravno tako podpiramo sklep sveta glede zelenega gospodarstva. Tudi tu je šlo za pobudo na, eh, za torej, poročilo na lastno pobudo zeleni, ki je bilo pred dvema leta, letoma sprejeto v parlamentu. In zato zahtevamo, da tam, kjer eh, so potrebne pobude, mora biti v spredju zeleno gospodarstvo, sploh za mala in srednje velika podjetja bi bila. Eh, eh bi bil ta pristop ključen, kajti tam Eh, lahko ta denar res koristno porabimo. Potrebujemo trajnostne projekte, ki bodo koristili tudi še prihodnjim generacijam. Hvala lepa in sedaj za skupino eh, GUE, kolega omrži dve minuti. Gospa predsedojoča, gospod eh, komisar, ali je normalno, da uh, se komisija poveže z državami članicami za prerasporeditev sredstev in potem se to predstavi kot uh, gotovo dejstvo parlamentu. 82 milijard eh, sredstev torej ne bo izrabljenih do leta 2013, tako pravite in to ne bi vam verjeli, ampak mislim, da je tukaj treba biti bolj jasen, kako nam lahko zagotovite, da bo let, leta 2012 dejansko prišlo do porabe še pred koncem programskega obdobja. Želim povedati naslednje. Obstajajo regije, ki imajo posebne koristi iz teh skladov in zaradi tega eh, ne smemo dovoliti, da jih kaznujemo za to prerasporeditvijo. Razlog za vse to pa lahko leži tudi nekje drugje. Ali je to način, kako uh, lahko ko uh, eh, zmanjšamo uh, uničujoče učinke vrčevalnih ukrepov v raznih državah članicah. Glede na krizo mislim, da bi bilo pametneje mobilizirati nova sredstva in nove vire za financiranje prave rasti, pravih politik rasti in zaposlovanja za mlade ljudi. Eh, če govorimo o novih eh, virih, potem eh, razmišljam o posebnem skladu, o katerem smo že se pogovarjali, pa še ni rezultata. No, sedaj pa nadaljujemo z posameznimi poslanci. Sprva kolega Zeller, dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice. Preseneča me, da moramo vedno znova opominjati na to, kaj pravzaprav razumemo pod strukturno in kohezijsko politiko. Ta politika je ena od osrednjih področji delovanja Evropske unije in že po svoji definiciji mora služiti eh, krepitvi gospodarske in socialne kohezije v Evropi, torej predvsem eh, želimo spodbujati rast in razvoj slabše razvitih regij. Ampak ravno v časih krize je taka politika najbolj potrebna, kaj Kajti kar zadeva gospodarski razvoj, bi bile razmere v številnih regijah še slabše, če te sredstvo ne bi bilo na voljo. In zato je potrebno opozoriti na to, da že obstajajo programi, kjer so zapisane prednostne naloge posameznih regij. Pri tem partnersko sodelujejo države članice, lokalne skupnosti in Evropska unija in to prinaša dodano vrednost. Tu je v spredju predvsem zanesljivost programov in sredstev, ki so na voljo in zato me zelo čudi, če vedno znova ali države članice ali pa komisija, kot vidimo zdaj, eh, poskušajo izkoristiti se sredstva kot eh, nekega eh, prašička za vse mogoče politike. In to ustvarja negotovost in ogroža delovanje tistih akterjev, ki delujejo na, eh, na podlagi zanesljivosti in predvidljivega financiranja in programov. Uspeh te politike v prihodnje bomo lahko zagotovili samo, če bomo ohranili partnerstvo med vsemi akteri in če bomo v delovanje vključili tudi lokalne in regionalne akterje, kajti samo oni dejansko vedo, kaj je v teh regijah potrebno storiti. Kohezijska in strukturna politika je eh, solidarnostna povezava med posameznimi politikami v Evropski uniji. In na ta način je Evropa vidna in otipljiva v Evropi in zaradi tega ne smemo te politike nikakor ogrožati zaradi kratkoročnih ciljev. Hvala. Hvala lepa za minuto in 30 dajem besedo kolegici Irigojem Perez. Najlepše hvala, gospa predsedujoča, eh, komisar, kolegice in kolege. Brez mladih prihodnosti ni. In pripričani smo, da pri taki visoki brezposelnosti mladih smo se znašli v neuzdržnem položaju z eh, spremembami trga dela, z reformami, kot eh, jih sedaj izvajamo v Španiji, prav gotovo eh, bo prišlo do več delovnih, bo ustvarjeno več delovnih mest. V Španiji je že 49 odstotkov mladih nezaposlenih, večina jih ima visoko izobrazbo in eh, zelo so naveličani, ker rešitve enostavno ne vidijo. Ni dovolj eh, ukrepov, dovolj spodbud da bi eh, mladi ljudje začeli ustanavljati podjetja. In zaradi tega potrebujemo več izobraževanja, da lahko ljudi vključimo v trg dela. Če bomo imeli bolj enakopravne načine izobraževanja, večji povdarek na izobraževanju, to bo eh, povečalo gospodarsko aktivnost in inovacije ter seveda Eh, mlade spodbudilo k podjetništvu. Ali nam lahko komisar razloži, kako bodo ta sredstva uporabljena in eh, kako se bodo posebej uporabile sredstva za Španijo? Kakšen odstotek od teh 82 milijard evrov, eh, ki je na razpolago, se bo uporabilo za Španijo? In Kako boste spodbudili regionalne in lokalne organe, da eh, se bodo vključili, kako boste pritegnili socialne sogovornike? Namreč želimo si od komisije čim bolj uh, hitre rešitve, ker eh, nimamo časa za zapravljanje. Najlepše hvala za eno minuto, dajem besedo gospodu Terarju. Predsedujoča, komisar, kolege in kolegice, pobuda. Liberaco je opozorila na to, da so stopne črpanja v nekaterih državah zelo nizke in kot poročevalec eh, za to poročilo sem tudi samo pozarjal na to, kje so vzroki. In zdaj je pomembno, da komisija glede tega ukrepa in podpiramo dejstvo, da komisija v problematičnih državah v Grči, Italiji, končno ukrepa in da se zagotovi preusmeritev sredstev v boj proti brezposobnosti mladih, v izobraževanje, usposabljanje. Vse to je prav in ključno je, da izgradimo prave zmogljivosti za reševanje teh problemov. Uh, kajti vtis, ki ga imajo državljani, naprimer v Grčiji, da stvari ne delujejo, da realno gospodarstvo ne deluje in da vlada sprejema ukrepe, ki pa se potem ne izvajajo. Pri vsem tem je ključno, da nismo kot uh, v avtomobilu, kjer bi stopili na pedal za uh, gas in za plin in se ne bi zgodilo nič. Uh, Torej, moramo zagotoviti razvoj realnega gospodarstva, eh, krepitev konkurenčnosti, rešiti se, lotiti se moramo pravih vzrokov za probleme. Hvala. Hvala lepa in sedaj dajem besedo eh, poslanki Mirandi za eno minuto. Gospod komisar, v tem trenutku so mladi v Evropi najbolj izobraženi, bolj kot kadarkoli prej, imajo pa največjo stopnjo nezaposlenosti in zasedajo najslabša delovna mesta. Očitno uh, na, v javnem sektorju nismo opravili svojih nalog. Sedaj želimo reformirati kohezijske politike in uh, če pogledamo. Uh, napore na področju eh, boja proti nezaposlenosti mladih, je prav gotovo to področje, kjer lahko dosežemo večje učinke v prihodnosti. Nič ni bolj nujnega, kot ustvariti nova delovna mesta, zlasti v državah, kjer eh, mladina eh, pod mlajša od 25 let je nujno nezaposlena, potrebujejo dobra delovna mesta in pošteno plačilo. Nekatere države članice, kot je naprimer Španija, pa eh, izvajajo eh, posebne trge, eh, posebne reforme dela ali trga dela eh, in to ni ravno učinkovito. Eh, mladi ljudje pa seveda eh, se lahko odločajo celo za izseljevanje. Eh, moram reči, da so reforme zelo podobne vrčevanju in mnoge podjetja so morala zaradi krize zapriti svoja vrata. Sedaj pa za eno minuto dajem besedo kolegici Ernst. Gospe in gospodje, nekoliko sem začudena, kajti gospod Barozo in kolegi sveta že leta izvajajo politiko vrčevanja in eh, podbujajo zaposlovanje v okviru boja proti eh, krizi, zdaj kar naenkrat odkrivajo brezposelne. Eh, no, to je sicer pomembna tema, ampak ne gre za neko, neko glasni spot, ki bi sodel na evropsko televizijo, kjer ne moremo kar tako govoriti o dodatnem denarju. Eh, no, tu je govora o 82 milijardah evrov. Vemo, da so to sredstva, ki so predvidena do leta 2013 in so že dodeljena konkretnim programom. In tukaj ne smemo uporabljati trikov in govoriti o tem, da bodo vsi dobili sredstva in dovolj sredstev. Kako je naprimer Zirsko, ki je letos že izčrpala svoje sredstva? Kakšen nasvet boste dali irski vladi za boj proti brezposobnosti mladih? No, seveda potrebujemo spodbude v politiki za poslovanje in za zaposlovanje mladih, predvsem to drži, ampak zato potrebujemo tudi realen denar in to moramo eh, zagotoviti. Potrebujemo pa tudi marsikaj drugega, naprimer zaščito pred odpuščanjem eh, človeka dostojno delo in za konec naj povem še česa ne potrebujemo. Ne potrebujemo v naslednjem obdobju financiranja makroekonomskih pogojev, sploh ne smemo začeti s tem, eh, da bi poskušali trgom pojasniti, kaj bi to pomenilo v tem trenutku. Grazie, Hvala lepa. In sedaj dajem besedo poslanki Lukačevski za dve minuti. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Gospodarska situacija in visoka brezposelnost med mladimi zahtevajo nujne ukrepe in vesela sem, da predsednik Barozo in Evropska komisija se zavedajo tega problema in se zauzemajo za reprogramiranje eh, strukturnih skladov, eh, tako da se nameni več za boj proti brezposelnosti med mladimi in pomoč mladim in srednjim podjetjem. Kako to izvesti hitro in učinkovito in ali je ta znesek 82 milijard, ki jih omenja um, komisar dejansko na voljo. Glavno vprašanje je, ali so države članice pripravljene reprogramirati strukturne sklade, kajti danes več kot 20 odstotkov mladih v Evropi nima službe. To je povprečje in zato je zelo pomembno v boju proti brezposelnosti, da eh, ne le uporabimo, ampak da učinkovito uporabimo ta sredstva. Zelo pomembno je, da eh, izobraževalni skladi zagotovijo visoko kakovostno izobraževanje za eh, tiste veščine, ki so dejansko potrebne na trgu dela. Le tri odstotke malih in srednjih podjetij je vodilnih na področju inovacij. Mnogo mla, mala podjetja si ne želi evropskih sredstev, ker so postopki zelo kompleksni, dolgotrajni in nejasni. Mislim, da se vsi strinjamo, da. Uh, učinkovita in razvijajoča se mala podjetja so bistvena za uh, gospodarsko rast, gospodarsko stabilnost in boj proti brezposelnosti. V Evropski uniji je sedaj na tisoče ljudi, ki si želi sprememb. Zato bi vas vprašala naslednje. Kako konkretno Vi vidite to podporo za mala in srednje velika podjetja in kako eh, predvidevate organizacijo boja proti brezposelnosti, eh, tako da bo res učinkovita, kajti vemo, da brezposelnost še vedno narašča. Najlepše hvala in sedaj dajem eh, besedo kolegici Ulfskog za minuto in 30. Najlepše hvala. Gospa predsedujoča, ena od najhujših posledic gospodarske krize je prav brezposelnost mladih. Do 50 odstotkov znaša v nekaterih državah, kot smo danes že slišali. Že pred evropskimi volitvami v letu 2009, torej v času predvolilnega boja, je gospod Baruzo obljubil, da bo boj proti brezposelnosti mladi predstavljala njegovo glavno prednostno nalogo, ampak na tem področju nismo videli, da bi ukrenil kaj dosti. Obstaja visoka pričakovanja, obstaja veliko potreb, torej res je potrebno ukrepati. Nove mlade generacije tukaj ne smemo pustiti na cedilu. Zdaj govorimo o skoraj stotih milijardah evrov in res bi bilo odlično, če bi lahko ta sredstva temu namenili. Pozno sicer, ampak vendarle. Vprašanje pa je, zakaj moramo ta denar vzeti prav iz strukturnih skladov ali To pomeni, da je strukturna politika najnižje na hierarhični lestvici in je tam najlažje oduzemati denar. Mislim, da obstajajo tudi druge možnosti in da ni prav, da tukaj denar jemljemo prav strukturni politiki. Eh, vprašanje je tudi, kako dolgo bo vse to trajalo. Potrebna je hitra pomoč. Najlepša hvala. Gospod Krisogelos, za eno minuto. Najlepša hvala. Obstaja paradoks, kaj ti govorimo o socialni koheziji, istočasno pa se v odgovornosti komisije izvaja politika, ki je pripeljala do visoke brezposobnosti in poprada številnih podjetij v Grčiji. Brezposelnost med vladimi v Grčiji je 48 odstotna, kot verjetno veste. Vse skupaj pa je brezposelnih 20,9 odstotkov prebivalstva. Z novim memorandumom naj bi mlade, mlajše od 25 eh, let, eh, prisilili, da zni, sprejmejo znižanje plačil za 32 odstotkov. Eh, To pomeni, da morajo sprejeti plačilo 440 evrov za 8 ur eh, dnevno dela. To pomeni, da marsikdo sploh ne bo mogel priživeti in da bodo mladi zapustili državo. Ali je torej ta politika povezana z novimi ukrepi, ki so predvideni v memorandumu za Grčijo? Ali so tu še kakšna sredstva, ki niso bila porabljena in ki bi se lahko ustvarila za ustvarjanje delovnih mest in pomoč MSP-jem v Grčiji? Tu potrebujemo nova sredstva in prosim, da Eh, tu preučimo politike, ki jih uporabljamo za boj proti krizi in da to vidimo v povezavi tudi z drugimi politikami, predvsem gospodarstvo, zeleno gospodarstvo in eh, tudi politika socialne kohezije. Hvala. Gospa Matijas, za eno minuto. Najlepša hvala. Komisija zdaj načrtuje eh, prestrukturiranje oziroma reprogramiranje eh, strukturnih sredstev za ustvarjanje delovnih mest. Naj vas opomnim, da je konec lanskega leta komisija ustavila plačevanje strukturnih sredstev tistim državam, ki niso izpolnjevali ciljev glede zmanjševanja proračunskih primankljajev. Mislim, da ni potrebno biti geni, da razumeš ali. Eh, da se ali ta grožnja uresniči ali pa sledi kazen. In v zvezi s tem imam neposredno vprašanje za komisarja. Odločitev o zamrznitvi izplačil eh, pod pogojem eh, izpolnjevanja oziroma poprave proračunskega primankljaja, ali je ta grožnja še velja oziroma ali Portugalska in Grčija lahko še vedno dobita dostop do sredstev, do katerih sta upravičeni. Prosim, če mi komisar neposredno odgovori na to vprašanje, kajti na Portugalsko smo počasi res siti vseh teh grožen. Najlepša hvala, gospod Tešera, za eno minuto in pol. Najlepša hvala. Eurostat kaže, da je v Evropi približno 23 brezposelnih. E, to je približno 12 odstotkov. Večina mladih pa na trgu dela ne najde zaposlitve. In stopna brezposelnosti med mladimi je v Evropi približno 20 odstotna, v ZDA 17 odstotka, odstotna na japonskem pa 9 odstotna. Potrebujemo torej ukrepe, s katerimi bomo ustvarili bogatstvo in delovna mesta. 82 milijard, o katerih govori komisija, naj bi bilo na voljo eh, in od tega bi, naj bi Portugalska dobila samo 3 milijarde. Eh, toliko je denarja, ki na portugalskem še ni eh, specifično namenjenega oziroma porabljenega in z, s tem denarjem naj bi torej podprli turizem, podprli gospodarstvo, ustvarili delovna mesta za mlade. Potrebujemo ta sredstva za to, da bomo spodbudili MSP-je, da zaposlijo več mladih, za to, da se bomo lahko odzvali na dejanske potrebe trga delovne sile. Sprašujem, kakšne specifične Eh, ukrepe predvideva komisija, da naj bi sprejele države članice. Države članice nujno potrebujejo na svete, kajti Portugalska želi eh, prejiti iz varčevanja v čas gospodarske rasti in ustvarjati delovna mesta in gospodarsko rast. Hvala. Gospod Tiroljan za eno minuto. Gospod komisar. Ta pobuda je nedvomno dobra ideja, kaj ti eh, rast in eh, zaposlovanje morata biti v spredju, konec koncev gre tu za mlade in za naložbe v prihodnost. Tukaj potrebujemo neko doslednost v Evropi če Evropa ne bo našla rešitev, ki bi prinesle rast, če bomo vedno znova sprejemali samo vrčevalne ukrepe, bodo vsa naša prizadevanja eh, povsem neučinkovita, kar zadeva mlade. Kako torej vi razlagate to, da Eh, se tukaj deloma eh, odpravlja plačila oziroma sredstva eh, za programe, ki so že namenjeni za poslovanje mladih, predvsem v odročnih regijah. Kje je tukaj doslednost? Temu izredno nasprotujemo. Najlepša hvala, gospod Kadek, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj Eh, povem, da smo tukaj v Strasburu, to vedno povem na začetku in s tem predlogom poskuša komisija pokazati, da so še na voljo eh, precejšna sredstva, ki jih je potrebno pametno porabiti. 82 eh, milijard evrov zaenkrat ni izkoriščenih in naj bi jih preusmerili v podporo MSP-jev in boju proti brezposobnosti mladih. Ampak eh, sprašujem se, odkud naj bi ta denar prišel. Gospod Baruza govori o denarju, ki ni še porabljen za, eh, ki še ni porabljen, ampak ta denar je že razporejen na države, je že namenjen konkretnim programom. In zato se sprašujem, komu je v interesu, da ta sredstva preusmerimo uh, Eh, ali smo tako prepričani, da ne bo nobenih eh, koristi na lokalni ravni. Kajti strukturna sredstva se že zelo osredotočajo na mlade in na zapostavljene regije. E, poleg tega naj vas opomnim, da je predsednik Sarkozy e, sprejel odločitev, da uvede davek na finančne transakcije v Franciji. Hvala. Najlepša hvala, gospa Basesko, za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Evropska unija ne bo išla iz krize, če ne bo podpirala mladih, če jim ne bo pomagala najti delovnih mest in pomagala ustanoviti podjetja. Potrebujemo mlade delavce, ki bodo v prihodnje podpirali pokojninske sisteme po Evropi. Če pogledamo zadnje podatke Nacionalne agencije za zaposlovanje v Romuniji, je eh, brezposelnih precejšen delež eh, mladih in največ težav imajo ravno pri iskanju prve zaposlitve. Naša država namerja več kot 1,7 milijard evrov na leto za pomoč mladim, ki iščejo zaposlitve. To je nekaj, kar je seveda potrebno pozdraviti vendar pa bi komisija morala pojasniti, ali namerava zmanjšati količino denarja, ki je na voljo državam, kjer je stopna črpanja nizka. Mislim, da bi bilo potrebno ravno nasprotno tem državam pomagati in eh, jih podpreti pri izboljševanju eh, eh, stopne črpanja. Ravno tako pozivam komisijo, da pripravi akcijski načrt za porabo sredstev, ki so na voljo v socialnem skladu za organizacijo programov učenja in pripravništva za mlado. Ta sredstva so na voljo in nekaj denarja bi lahko namenili tudi podpori mladim podjetnikom. Najlepša hvala, gospod Kelly, za minuto in pol. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, največji izziv za nas je nedvomno uh, ustvarjanje delovnih mest po Evropi. Uh, ravno tako pa je pomembno, da spodbujemo gospodarstvo rast. Če bi nam to uspelo, bi bilo to seveda zelo dobro, ampak praktično preusmerjanje sredstev iz. Uh, teg eh, iz obstoječih skladov za nove programe je problematično. Eh, omenjeno je bilo, da je Irska svoj denar že porabila in torej eh, te scheme ne more uporabiti. Ampak vendarle, če bi ne bi se karkoli od tega zgodilo, 82 milijard je ogromno denarja. To je 3 milijarde na državo članico in 1 milijarda še ostane. In s tem lahko bistveno spremenimo razmere, v katerih smo. Ampak. Eh, če se nam bo to uspelo, naj pozovem k dvojemu. Najprej prožnost, kajti brez prožnosti bodo državne agencije ta denar enostavno pogotnile in ne bodo učinkovite, kot bi lahko bile. Potrebno je vključiti tudi zasebni sektor, tako kar zadeva usposabljanje, kot kar zadeva zagotavljanje priložnosti. Usposabljanje mora biti predvsem eh, praktično, ne eh, formalizirano, kot ga pogosto ponujajo državne agencije agencije. Take izkušnje imamo tudi na Irskem. In pa potem je tu še komunikacija z eh, državnimi agencijami eh, in eh, mladimi samimi, kajti če bodo vedeli, da ta sredstva in scheme uporabljajo, jih bodo tudi uporabili in na ta način lahko spremenimo marsikaj. Hvala. Hvala. Gospod Lavija za minuto in pol. Le conclusioni gospod predsedujoči, oziroma gospod predsedujoča, gospod komisar, sklepi zadnjega sveta in delo, ki zdaj poteka v Evropskem parlamentu in odboru za proračun, eh, kjer obravnavajo proračun za leto 2013, eh, so jasno, poka torej jasno pokazalo, da evropske institucije Eh, sodelujejo in delajo na prednostnih področjih za Evropsko unijo. In strinjajo se, da se z bojem proti brezposelnosti zlasti med mladimi lahko poveča rast. In zaradi tega mislim, da je zelo dobra pobuda, da se reprogramira teh 82 eh, milijard eh, v korist malim in srednjim podjetjem, ki so pravzaprav hrbtenica našega gospodarstva. Kot smo že videli iz statistike, ki jih pripravlja komisija, 85 odstotkov delovnih mest je ravno med malim in srednjimi podjetji bilo ukvarjenih med letom 2002 in 2010. Torej potrebujemo skupne napore, sinergijo in sodelovanje eh, in povezanost med nacionalnimi in evropskim proračunom, zato da uspemo prerasporediti sredstva v tiste določene prednostne naloge, ki bodo konkretno prispevale k uh, izboljšanju situacije. Zaradi tega komisarja prosim, da specificira ukrepe in uh, proračunske vrstice, kaj in kako bo uh, do sredstva. Uh, okrepljena za to, da se zmanjša brezposelnost med mladimi. Hvala lepa. In sedaj dajem eh, besedo kolegu Nikolesko za minuto in 30. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Predlog komisije je zanimiv in mislim, da ima dobre namene, vendar pa komisija priznava, da to niso sredstva, ki so zablokirana, to so sredstva, ki so označena za strukturne sklade, niso pa še bila porabljena. Kakorkoli že, morda bodo ta sredstva na voljo tistim državam, ki želijo vlagati na področje boja proti brezposobnosti mladih in za politiko rasti. Vsaka država članica mora storiti svoje. Je pa nevarno, če bomo sedaj prepovedali prerasporeditev med državami članicami. Potrebujemo več elastičnosti glede prednostnih nalog. Najbolj pomembno je to, da sofinanciramo evropske projekte. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj dajem besedo poslancu Higginsu za dve minuti. Much, first... Hvala lepa, predsedoča. Najprej želim čestitati gospe Hübner za to zelo aktualno vprašanje. Gospodarska kriza je upostošila zaposlovanje med mladimi. Statistike so strašne. Samo v Nemčiji, na nizozemskem in Avstriji je ta niža od 10 odstotkov. Vso drugo je bolj dramatično. V baljskih državah, na Irskem, Grčiji, na Slovaškem je brezposobnost med mladimi pri 30 ali več odstotkih, v Španiji pa celo več kot 40. To je seveda izjemanje možgan, ki si ga ne moremo privoščiti, beg možgan. Potrebno je se soočiti z izzivi za potrebe lokalnih gospodarskih skupnosti in da se bomo izognili temu begu možgan, moramo ponuditi priložnosti mladim. So mladi, inteligentni, veliko je dobro izobraženih. Če jih želimo zadržati pri nas in vidim v svoji državi, me gospodarsko krizo, na srečo bomo sedaj išli, večina mladih izobraženih, ki imajo celo podiplomske študije in doktorate, so odšli v Kanado, v Avstralijo in veliko se jih ne bo vrnilo. Veliko krat smo že obljubili MSP-jem, da bomo kaj storili. V moje državi je to 60 odstotkov delovnih mest, da pa se zdaj se popolnoma strinjam s kolegom Keljem, če bomo imeli scheme, morajo to biti zalive, ne smemo jih zadušiti zaradi birokracije. Preveč schem je že bilo poštenih zaradi premalo prožnosti in zaradi preveč birokracije. Hvala lepa. Grazie, la parola... Hvala lepa. In sedaj kolegica Kraca za dve minute. Izvolite. Hvala lepa, predsedoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Vprašanje, o katerem razpravljamo danes, je zelo pomembno, kajti nanaša se na mlade in to je najpomembnejši kapital v Evropski uniji. So zelo prizadeti zaradi brezposobnosti, ne samo v Evropski uniji držav, ki imajo velike gospodarske države, kot je Grčija. To velja tudi za druge države, tudi na severu. Tudi tam so mladi prisiljeni izseljevati se, tudi izven EU. Gotovo je potrebno ukrepiti podjetja. To je najboljša metoda za to, da bomo zadržali talente mladih pri nas z dobro izobrazbo in da bomo lahko izčrpali njihove zamisli. Potrebno pa je še več. Strukturni skladi so seveda temelj za solidarnostno Evropo. 82 milijard evrov bi naj sedaj prerazporedili. Ali bo to znotraj akcijskih načrtov že obstoječih politik pogosto ne gre za to, da ni dovolj sredstva, gre tudi za to, da obstajajo organizacijske težave, da bi jih ustrezno uporabili. Pomembna so tudi področja, kot je razvoj tehnologije, kot so inovacije, raziskave. In potem še eno vprašanje. Ali se bodo sredstva resnično namenjala na prožen način? Veliko je regij, ki imajo velike strukturne težave in potrebujejo takoj rešitve drugi so prizadeti zaradi večjih nesreč. V Grčiji imamo delno tudi naravne nesreče. Bi bilo možno ta sredstva prožno uporabiti? Grazie. Ci sono... Hvala lepa. Deset se vas je javilo v postopku Catch the Eye. Vsem vam dala beseda, ampak prosim, držite se omejitev. Sprva dajem besedo kolegu Mikolašiku. Izvolite. Da, važne kolegine, kolegovja, navrh predsedu. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Predlog gospoda Baroza, da bi prerasporedili sredstva bi naj pomenil nekaj pozitivnega za MSP. Vse to je v državah članicah vodilo do določenih pomislekov in negotovosti, kar se tiče potrebe prerasporedite sredstev. Seveda drži, da so trenutne razmere glede nekaterih strukturnih programov take, da na primer za obdobje 2007 do 2013 je bilo porabljenih le tretjina sredstev. Vendar pa hitrost se spreminja. Vsaj tretjina sredstev, ki so še na razpolago, je takih, da bodo porabljena. Investicije v težkih časih so pomembne. Vse to vodi do tega, da se, če ne bo vse skupaj organizirano, bodo sredstva porabljena nesmiselno. Hvala lepa. In sedaj daje besedo kolegici Lukačevski. Izvolite. Sluhač? Hvala lepa, gospa predsedača. Hvala lepa, da ste mi dali besedo že drugič. Resnično me moti, kar se usposabljanja tiče, se uporabljajo milijarde evrov na neočinkovit način. Po statističnih podatkih je vse skupaj lepo in prav, večina sredstva se porabi. Organizacije, ki se ukvarjajo z usposabljanjem, so zadovoljne, ker so usposobile posameznike, veliko je brezposobnih in potrebno jih je vzpodbuditi s finančnimi spodbudami, da bi sodelovali pri usposabljanjih, vendar pa potem se to ne vrača na trg delovne sile. Gre za usposabljanje, ki ima samo po sebi namen, ne gre za to, da bi dobili določene veščine. Gospod komisar, mi lahko poveste, ali obstajajo študije, kako drago je vrniti brezposobnega na trg delovnega sile, koliko to stane in kakšno je razmerje sredstev z evropske ravni glede ustvarjanja novih delovnih mest. Hvala lepa. L'onorevole Berez. Kolegica Berez, izvolite. Pardon, monsieur le commissaire. Hvala lepa. Gospod predsedujoča, gospod komisar, ne pozabimo, da je ta predlog tak, da ga sprejemamo skoraj istočasno s prejetjem zlatega pravila. Na eni strani imamo pogodbo, po drugi strani pa izjave. Vse skupaj mora biti pozitivno za narast in delovna mesta. Sedaj skušamo vse skupaj izvajati in ko iščemo nove zamisli za stvarjanje zaposlenosti mladih, vas eh, prosim, da se ogledajte delo, ki ga upravljamo v parlamentu. Pripravili smo poročilo o zaposlenosti mladih in mislim, da boste našli kar precej dobrih zamisli v tem poročilu. Uporaba strukturnih skladov. Prihaja do protislovja. V kolegiju želite uporabiti zlato pravilo, po drugi strani pa želite mobilizirati strukturne sklade. Po drugi strani ali po tretji strani pa želite sankcionirati države članice. To je nedosledno. Kako lahko Evropska unija deluje na tako nedosleden način. Barozo je želel ustvariti določen zagon. Morda pa Evropska unija potrebuje več eh, mobilizacije sredstev, skladov, naprimer sklada, ki bi skušal omejiti proticiklične ukrepe mislim, da bi morali prilagoditi tudi sklade kriznim razmerom v Evropi. Hvala lepa in sedaj dajem besedici kolegici Tikau. Izvolite. Hvala lepa. Evropski svet se je zavezal, da bo marca pripravil smernice za ustvarjanje delovnih mest. Gre tudi za konkurenčnost odločilnega pomena je, da strukturne sklade na novo usmerimo k ustvarjanju novih delovnih mest in rasti. Sveda pa moramo poštevati zahteve posameznih držav članic. Države članice morajo ugotoviti, kako bo ustvarjanje delovnih mest za njihovo mladino potekalo na najboljši način gre tudi za fiskalno konsolidacijo. Kajti gospodarska kriza je vodila tudi do družbene. Veliko je mladih, ki sploh ne dobivajo nikakršne podpore. Ni merodajna stopna brezposobnosti, merodajna je stopna zaposlenosti. Senjor prezident, senjor komisarju. Najlepše hvala, gospod Ferrera, izvolite. Strukturajs. Hvala lepa, gospod predsedoče, gospod komisar. Pri skladih nimamo dovolj jasnosti. Seveda imamo veliko retoričnih vaj, ko poskušamo omejiti odločitve sklepa m, mm, zadnjega neformalnega Evropskega sveta ko govorimo o rasti in brezposobnosti pri mladih, po drugi strani pa institucionaliziramo finančno politiko in imamo zelo veliko napadov na delo jemalce, skušali bodo olajšati odpuščanje delovcev v podjetjih, naprimer na portugalskem. To je hinavsko. Sedaj pa govorite 82 milijard evrov, eh, za, ki bi naj bili namenjeni tem področjem. 35 milijard evrov je tisto, kar mora plačevati Portugalska samo v obrestih za svoje posojila. Potrebno je več kot samo prestrukturiranje. Potrebujemo več sredstev za strukturne sklade, zato da bomo resnično lahko solidarni in da ne bo šlo samo za propagando in da se bo končal ta neprijeten proces prisil. Paška. Hvala lepa in sedaj dajem besedo poslancu Paška. Izvolite. Hvala lepa. Gospod predsedoča, gospod komisar. Mladi potrebujejo delovno mesta. Politika pride šele potem. Zato pozdravljam reakcijo komisije na trenutne razmere na trgu delovne sile večjih državah članicah se je stopna brezposobnosti močno povečala. Predlog boja proti brezposobnosti in podpora MSPM z naradnimi sredstvi je pomembna pobuda. V nekaterih državah je brezposobnost pri mladih že 30 odstotkov. Pri, v dveh državah se približuje meji 50 odstotkov. Če mladi ne morejo dobiti delovnega mesta po končanju šolanja, se potem po določenem času odrečajo iskanju delovnega mesta. In socialna podpora je edino, kar dobijo. Zato pozdravljam predlog komisije za podporo MSP in za pospraševanje po zaposlovanju mladih. Tako moramo iskati bolj porožne rešitve. gospod matula gospa predsedujoča gospod predsednik barroso želi pomagati MSP-jem v časih gospodarske krize želi tudi zmanjšati brezposelnost pri mladih vendar pa prerasporeditev neporabljenih sredstev strukturnih skladov mora upoštevati pogodbe in prav tako mora upoštevati pristojnosti lokalnih in regionalnih organov oblasti. Zelo enostavno je, veliko vprašanje pa je, ali lahko države članice izgubijo strukturne sklade, ki so jim namenjeni zaradi te prerazdelitve? Prerazporeditev teh finančnih instrumentov bi lahko vodila do hitrih pozitivnih razvojev, vendar pa komisija mora jasno povedati, kako bo ta predlog izveden. Ali bo prerasporeditev teh 82 milijard evrov nekaj, kar bi morali upoštevati z več prožnosti, upoštevati boljši dostop in tudi boljšo administracijo. Alvesa. Hvala lepa in sedaj dajem besedo kolegu Aldesu. Izvolite. Hvala lepa. Komisar. Predlog predsednika Baroza po preusporeditvi sredstev za uspoveditev MSP-ov in um, zaposlovanja pri mladih je seveda zelo dobrodošlo, še prav posebno v gospodarstvih, ki morajo spremati zelo nadležne varčevalne ukrepe, tako kot Portugalska. Potrebujemo zunanjo pomoč za to, da bomo financirali naše MSP-je s bančnim sistemom. To je zelo pomembno v tej regiji, pa tudi v nekaterih drugih regijah, kot so Azori, naprimer. Potrebno je povečati absorpcijo skladov, vendar pa to je potrebno storiti na nacionalni ravni. Če bomo to storili, bomo lahko spobodili tudi gospodarstvo. Za MSP-je in prispevali k temu, da bi zmanjšali brezposobnost pri mladih. Čeprav posebno pri tistih, ki so že dobro izobraženi in usposobljeni. Vedeti pa moramo, gospod komisar, kako bo praktično izgledala prerasporeditev sredstev in kako bodo regije vključene v to. Eh, Hvala lepa. In sedaj dajem besedo poslanci, poslanki Regnar. Hvala lepa, gospod predsedoča. Dobro večer, gospod komisar. Glede na to, da imamo zelo radikalne varčevalne ukrepe, so ti ukrepi za spodbudo MSP-om in boj proti presposobnosti mladim zelo pomembni. To je potreben način. Sem vas strika, tako kot tudi vi, gospod komisar in premije Avstrije Feynman je predstavil pobudo za mlade. Brezposobnost pri mladih v Avstriji je, hvala Bogu, zelo nizka. To je tudi zelo dvojnega izobraževalnega sistema, pa tudi zaradi tega, ker imamo politično zavezanost. Namreč, da morajo mladi zaupati v to, da imajo na voljo delovno mesto in eh, proces izobraževanja. Zato je pomembno, da si Evropska unija zada cilje na področju izobraževanja in eh, brezposobnosti pri mladih. Do leta 2014 bi z desetimi milijardami, ki jih še nismo porabili v strokovnih skladih, lahko ustvarili 2 milijona delovnih mest in vajenških mest za mlade. In to je zelo pomembno. Prav tako bi potem znižali tudi stopno sofinanciranja na 10 odstotkov. Vendar pa, gospod komisar, pazite, da ne boste iz ene v drugo vrečo metali sredstvo, ki se nas pravi. Hvala lepa. Ultimo intervento, l'onorevole Prendergast. Gasta. In še zadnji, kolega Prendergast, kolegica. Hvala lepa. Izjava na neformalnem Evropskem svetu je bila taka, da je govoril o tem, da bodo skušali izdelati lokalne načrte za boj proti brezposobnosti mladih. To bi naj spostavili osmih eh, najslabših držav, tudi Irsko, tudi na Irskem, in bi naj imeli tudi akcijske načrte. In potem bi sredstva, ki bi bila pre razporejena iz strukturnih skladov, pomagala pri boju proti posposobnosti mladih. Ne smemo zmanjševati ravni sredstev v strukturnih skladih, ki jih že imamo. Potrebujemo dodatne scheme, ki bodo se lotevali teh vprašanj. Potrebujemo konkretne ukrepe in eh, vladne strukture, ki bodo spodbujale rast, zato da bi zagotovili, da ne bo naslednja generacija obremenjena zaradi te krize in da bodo mladi imeli dostop do izobraževanja in usposabljanja, pa tudi do zaposlovanja. Hvala lepa in s tem smo uh, zaključili razpravo. Dajem besedo komisarju Hanu. Izvolite. Hvala lepa, predsedojoča. Razprava je pokazala, da v parlamentu zelo dobro poznate način dela strukturnih skladov. In to je za me, kot za pristojnega komisarja, zelo prijetno. Prav tako pa ta razprava kaže, in to je že nasplošno jasno, da so strukturni skladi zelo obsežen, učinkovit instrument, najobsežnejši in najučinkovitejši instrument v Evropski uniji za dosego evropskih ciljev in potreb. Predsednik, gospod, predlog predsednika Baroza je poziv, da se zbudimo glede na razmere, v katerih smo na področju brezposobnosti mladih. Seveda je tudi njemu popolnoma jasno kot ostalim, katera pre, so pravila na področju strukturnih skladov. Vendar pa potrebno je pokazati, da v tem trenutku še obstaja okrog 80 milijard evrov, ki še niso bila namenjena projektom. In to je seveda potem legitimno vprašanje, ali imamo možnosti, da bi si vse skupaj bolj podrobno ogledali in bi ne dodeljena sredstva ki so seveda namenjene regijam, lahko prerasporedili v teh regijah in jih uporabili bolj optimalno. Naprimer za pomoč MSP-jem ali ustvarjanje delovnih mest mladih. Ne pozabimo, operativni programi 2005-2006, ko smo bili v popolnoma drugačnih gospodarskih razmerah, so bili dogovorjeni pod takimi drugačnimi pogoji. In zato se moramo sedaj v teh razmerah vprašati, ali bi lahko tukaj se bolj osredotočili na nekatera pereča vprašanja. In zato je komisija določene zadeve ponudila. In v tem trenutku, do konca februarja, smo v osmih državah, ki imajo najvišjo brezposobnost pri mladih, že izdelali programe, se bomo pogovarjali s pristojnimi državami članicami in se pogovorili, kaj bi lahko storili. Na začetku marca bo komisija pripravila prvo ustno poročilo o teh pogovorih. Vendar pa kolega Andor je že opravil odlično delo na področju novih priložnosti za mlade Tukaj želimo podati predloge, ki bodo šli v smeri boja proti brezposobnosti mladih. Vse skupaj je v pogovorih z državami članicami potrebno specifično pripraviti za posamezno regijo, za posamezne subregije, če bo to potrebno, zato da bi razmere izboljšali. Seveda pa mislim, da je pošteno povedati, da ne bomo kar tako čez noč ublažili razmere. Gre za to in to je poziv, ki se mu pridružujem, da je skrajni čas, da ukrepamo. Praviti moramo pobude in upam, da bomo vsi vlekli v isto smer, tako kot smo to danes slišali v razpravi potem sem prepričan, da bomo že v nekaj tednih lahko videli prve otipljive ukrepe, oprostite, rezultate pri boju proti brezposobnosti mladih. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospod komisar, in s tem smo zaključili to točko. In sedaj po dnevnem redu sledijo eno.